koledarja za plenarne zasedanja za uh, 2017. 10. septembra v četrtek je konferenca predsednikov sprejela predlog koledarja plenarnih zasedanj za leto 2017. Datumi so na voljo na spletni strani, bodo tudi del zapisnika. Rok je 6. oktober 2015 ob 12. uri, glasovanje pa bo potekalo v sredo 7. oktober ob 12.30